Monsieur le Président. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, nadaljujemo zasedanje. Zapisnik z včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen, ima kdo kakšne pripombe, kot vidim ne, torej lahko ta zapisnik sprejmemo. Na dnevnem redu imamo pet predlogov skupne resolucije in sicer o Iranu, zadeva Širin Ebadi. Najprej ima besedo gospod Macaki za dve minuti. Mr. Mr. Gospod predsedujoči, gospod komisar, ki pravkar prehaja pregon. Dobitnica Nobelove nagrade Širin Abadi je samo en primer.